Uh, Hvala lepa. Eh, ali lahko začnemo? Že eh, sedaj smo imeli daljši odmor. Eh, gospa Oman Reuten, prosim, da se čim prej usedete. Do 9.55 imamo dodeljen čas za to. Ne bom prekoračila tega roka. Prav gotovo bomo do takrat razpravo o tej točki zaključili. Sedaj pa dajem besedo gospe Omen Reuten um, o temi uh, ustrezne vzdržne varne evropske pokojninske sisteme. Um, opravičujem se, ampak. Um, Nizozemski minister za evropske zadeve je prišel uh, k nam na obisk, uh, ravno kar je prevzel to funkcijo in zato enostavno nisem mogla biti tukaj že ob 9. uri. In uh, gospod uh, Čaba je bil tudi uh, veliko hitrejši, kot sem pričakovala. Mevrouw de voorzitter, we hebben uitstekend gewerkt met. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, zelo dobro smo sodelovali z poročevalkami in poročevalci v Senci. Že od samega začetka sem hotela doseči dogovor v okviru tega odbora. In zakaj je bilo temu tako? Zato, ker po mojem mnenju eh, so evropske pokojnine izrednega pomena ne samo ta hip, ampak tudi v bližnji prihodnosti. Pripravljena je torej zelena knjiga na to temo, tako da imamo vzdržne in ustrezne pokojnine za vse državljanke in državljane Evropske unije. Um, sama sem se te teme lotila na zelo pregleden način in tukaj mislim, da takoj, ko sem dobila kakršenkoli predlog spremembe, sem ga preučila. Uh, poskušala sem pripraviti kompromisne predloge in uh, še enkrat se zahvaljujem za dobro sodelovanje z poročevalci v senci, s katerimi sem razpravljala o teh predlogih sprememb in sedaj je vse to na mizi pred vami. Obstajata dve točki oziroma tri točke, ki, eh, na katere se lahko osredotočimo. Tukaj obstajajo nekateri problemi. Kot prvo, imamo uh, pakt za stabilnost in rast in v tem paktu so vključene tudi pokojnine. Mi želimo ugotoviti, do katere mere so vključene pokojnine in zato smo prejšnji teden, ker sami nismo mogli do te ugotovitve priti, smo od eh, komisije, eh, iz ustreznega organa komisije, eh, zahtevali informacijo, ki naj bi nam razložila, kako naj bi vse to delovala. Torej, pokojnine so vključene v eh, pakt za stabilnost in rast, ni pa jasno, kako so vključene. In to ostaja resen problem. Eh, druga stvar, in to je sicer mogoče moje osebno mnenje, ne vem pa tudi, če se to bistveno razlikuje od eh, drugih, mnenja drugih članov Evropske ljudske stranke, ampak čim obstaja neka obveznost v prvem stebru, potem eh, ta obveznost ima posledice tudi za pakt za stabilnost in rast. In ko države članice poskušajo prihraniti sredstva, poskušajo prihraniti denar pri gradnji drugega stebra, torej sredstva dajo nekje na stran, pomeni, da na ta način ustvarjajo več dolgov, ko gradijo drugi steber. Zato moramo zagotoviti, da je vrčevanje nekaj, kar se splača. Torej, eh, gospa predsedojoča, problem obstaja in poskušala sem to razrešiti v petem odstavku. Eh, Kompromisna rešitev E. Obstajajo pa še trije naslednji odstavki ki smo jih eh, dobili od odbora za gospodarske zadeve. Vem, da je tri veliko, ampak eh, nisem našla druge poti, druge rešitve, da bi vse to upoštevala. In ne vem, če so ti odstavki sprejemljivi za skupino socialistov. Če ne, bi mi bilo to zelo žal, kajti te odstavke sem eh, zelo na natančno preučila. Potem je pa tukaj še vprašanje stebrov. Izhodišče v mojem poročilu je, da prvi stebr, eh, sistemi, ki delujejo na solidarnosti, ki jih eh, financira država, torej vedno sem bila mnenja, da to mora ostati največji stebr. In to je pod pritiskom zaradi demografskih sprememb, zaradi staranja prebivalstva, zaradi vedno manj ljudi, ki prispevajo v stebr pokojninski sistem, vedno več ljudi je, ki so stari, ki postajajo zelo stari in vse to predstavlja resen pritisk. In mislim, da se glede tega dejstva strinjamo. Vendar, če govorimo sedaj o drugem stebru, vedno gre za dogovor, za pogodbo med delodajalcem in delavcem, eh, koliko denarja delodajalec nameni za pokojnine. V Nemčiji, na primer, je sistem drugačen kot v večini drugih držav Evropske unije. Kar pa zadeva tretji stebr, ta je mogoče sicer pomemben, ampak pomemben je samo za tiste države, kjer je veliko ljudi, ki dovolj zaslužijo, da lahko odtegnejo od teh zaslužkov nekaj za pokojninske prihranke. In mislim, da se glede tega tudi strinjamo. Potem je tukaj še tretja zadeva. In tukaj do sedaj nismo dosegli dogovora. V obrazložitvi poročila sem zapisala, da se vsi staramo, in da, nas vedno, da nas je vedno več starejših in da se uh, eh, življenska uh, eh, doba, uh, pričakovana življenska doba ne. Uh, razlikuje bistveno po evropski državi. V Romuniji in Bolgariji je 68, na nizozemskem 79 in se bo eh, v naslednjih 20 letih podaljšala za kakih pet let. Torej, pričakovana življenjska doba je nek element, kje, zaradi katerega moramo razmišljati o spremembah v prvem stebru. To pa predstavlja problem, kajti kar nekaj kolegic in kolegov pravi, da tega ne bi smeli upoštevati. Morate zagotoviti v prvi vrsti, da tisti, ki še niso uh, dosegli. Uh, upokonitvene starosti, lahko še naprej delajo. To pomeni, da delodajalci morajo um, narediti vse, kar lahko, da zagotovijo, da ljudje ostanejo v del, da nadaljujejo delo, uh, da so dovolj zdravi in da. Uh, potem lahko uh, dosežejo pokojnitveno starost. Uh, obstaja, to je prva prioriteta. Potem pa obstaja še druga prioriteta in tukaj nisem si čisto na jasen. Glede na eh, razlike v Evropski uniji enostavno ne moremo imeti enotno upokojitveno starost. Zaradi tega, ker so razlike tako velike, ampak mora obstajati neka povezava in o tem moramo razpravljati z socialnimi partnerji, kakšno vzpostavo in kako jo lahko eh, naredimo, ta, to povezavo. Eh, Bistveno je, da vključimo socialne partnere. Gospa predsedojoča, gre za uh, temo, s katerijo se že dolgo ukvarjam in upam, da bodo kolegi iz uh, skupine socialistov lahko podprli to, kar sem vključila v besedilo. To besedilo je v kompromisu številka S o 18. odstavku. To so uvodne pripombe, ki jih imam in resnično upam, da bomo lahko eh, pripravili odlično besedilo in ga danes tudi izglasovali. Seveda pa sem odprta za vsa vprašanja. Najlepše hvala, Marjan Harkin, potem pa Tomas Mann. Marjan Harkin. Thank you, madam. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Sprva naj se zahvalim poročevalki za njen način dela, ki je po mojem mnenju eh, poročevalcem v sencu olajšal sodelovanje in eh, spremljanje poročila, kjer obstaja že 463 amandmajev. Čisto nekaj kratkih pripomp imam oziroma kot prvo vprašanje kompromisna rešitev C. Eh, ali lahko bolje razložite, kaj pomeni razvoj medresorskega in teritorijalnega sklada, da bi se eh, povečala vključenost zaposlenih v malih in srednjih podjetjih v pokojninske sisteme. Kaj razmislite z izrazom teritorijalni skladi in kako naj bi se to potem odražalo v boljši vključevanju eh, delavcev. Potem pa kompromis H. Eh, Zahvalil bi se za eh, to, kar je zapisano, da pokojnine za ženske niso ustrezne glede treh stebrov imamo različna mnenja. Večinoma eh, podpiram to, kar pravi poročevalka in mislim, da bom uspela eh, to tudi, zato tudi klazovati. Potem imamo kompromisno izjavo I v prvem stavku, govorimo o pozitivnih merilih pri izračunu pokojnin za ženske. Rada bi, da črtamo besedo pozitiven, namreč v drugem stavku pravimo na ta način, da zagotovimo gospodarsko neodvisnost moških in žensk. Po moje ta beseda pozitiven je nedovoljen zaradi tega, ker eh, naslednji stavek eh, opredeli prvi del. Ampak Eh, pomen je, mislim, tukaj zelo jasen in zaradi tega se zauzemam, da črtamo besedo pozitiv v, v povezavi z pozitivnimi merili. Potem pa imamo upokojnitveno starost, eh, res je, ni je treba harmonizirati, lahko jo pa povežemo z pričakovano delovno, eh, življensko dobo končni komentar se nanaša na amendmaje Ekona in eh, Pakta za stabilnost in rast. Kot je rekla poročevalka, pokojnine so vključene, zelo težko je pa ugotoviti, do kakšne mere in kako. To samo po sebi predstavlja problem za države članice. In če pogledamo deveti odstavek eh, mnenja Ekon, popolnoma jasno je, da je pokojninske reforme treba vključiti v postopke za ocenjevanje deficitov. In piše, da so nekatere države članice opustile eh, ref, pokojninske reforme, ki so jih uvedle pred nekaj leti zato, da bi zmanjšale proračunske deficite. Meni se zdi to nekaj nenavadnega. Prihajam iz države, kjer nismo imeli nobene izbire. Stabilnosti, eh, sklad, eh, sklad za stabilnost in eh, mednarodni denarni sklad nam je naložil, da uporabimo pokojninski sklad za to, da pokrijemo svoj primankljaj. Mislim, da je nekoliko neposrečeno, eh, da je to tako tukaj v poročilu zapisano ravno zaradi negotovosti položaja. Vendar pa bo najverjetneje moja skupina lahko te amadmaje podprla. Najlepše hvala, Marian. Sedaj pa uh, Tomas Mann, izvolite. Ja, finalno. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Delo v zadnjih tednih se je izplačalo. Imeli smo številne kulturne razprave, ne samo s poročevalci v senci, na katere je opozorila poročevalka, ampak tudi s poslanci, eh, ki so umaknili svoje predloge spremem, zato da smo lahko dosegli kompromis. In mislim, da smo razpravljali zelo dobro, tako v odboru Empel, kot tudi v odboru Ekon. Oba uh, odbora sta v skladu s členom 50 sodelovala. Kaj pa tisti predlogi sprememb uh, ekon, o katerih ne bomo glasovali, a pa, pa jih imamo vendarle na seznamu? Kaj bomo storili z njimi? Pomembno se mi zdi to, da smo dosegli kompromise, kajti jasno je, da imamo različne sisteme v državah članicah in da moramo to spoštovati. Dosegli pa smo veliko enotnost. Uh, Tukaj in na drugih prireditvah je postalo jasno, da imajo države članice posem eh, različne sisteme in različne lasnosti in da jih ne moramo prisiliti v poenotanje. Obstajati pa mora možnost, da se približamo drug drugemu, vključiti je potrebno socialne partnerje in države članice. Gospa Angela Merkel je opozorila na to, da ne želimo enotne upokojitvene starosti v Evropi, moramo pa razmišljati o tem, da bi. Eh, razmislili vsaj o primerljivih eh, sistemih in da bi se drug drugemu približili. In mislim, da je to dober pristop. Tukaj pa imamo nekaj problemov. Pravimo, da potrebujemo minimalne standarde. Kako je to v angliščini? Obstacles to internal and cross-border mobility will be removed. Internal is slide ima noch drin interno je še vedno notri zapisano. To pomeni, da tukaj mešamo zraven tudi subsidijarnost. Z zunanjimi zadevami, z zunanjim, z izrazom zunanje nimam uh, nobenih problemov, kar pa se tiče minimalnih standardov. To tako svobodno uporabljamo. Ampak kako bomo to v realnosti uresničili? Mislim, da je to še pod velikim vprašanjem. Mislim pa, da je Rija ustvarila zelo dobro podlago, lepa hvala, gospa poročevalka, lahko rečemo, da smo to temo obdelali. Je pa to poročilo na eh, lastno pobudo. Pri zeleni knjigi imamo zanimive razprave eh, in eh, veliko bomo morali razpravljati o predlogih sprememb, ko bomo imeli zeleno knjigo. To je nekaj, kar je zelo pomembno v državah članicah. In eh, države se zelo zanimajo za to temo, eh, to, da je za to temo velik interes, smo dokazali tudi tukaj, kaj ti bilo je preko 400 predlogov sprememb in to priča o tem, kako problematična je ta tema. Med nami so torej velike razlike, pa vendarle so nekateri med nami bili pripravljeni umakniti svoje predloge sprememb, upriti eh, kompromisom. Upam, da bomo imeli dovolj časa na razpolago. Ne smemo pozabiti tega, da so številna združenja zaskrbljena, kajti naležili smo jim velike časovne omejitve, eh, časa pa potem ne bo mnogo za belo knjigo. Mislim, da je pomembno, da v skodni fazi vključimo vse in eh, to je pomembna izkušnja. Pokazati eh, moramo pripravljeno za prožnost ampak hkrati moramo upoštevati tudi vse strani v državah članicah, torej delodajalce, delojemalce in socialne partnere. Hvala. Hvala lepa. Sedaj gospod Ori, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želim se navezati na Tomasa Mana. Tudi sam mislim, da smo sedaj ob koncu prve faze in da je za nami obširna razprava. Delati smo morali zelo hitro. In v tej prvi fazi smo že podali svoje prispevke. Okoliščine niso bile idealne zaradi časovnih omejitev, pa vendarle smo upravili uspešno delo. Mislim, da se moramo Riji zahvaliti za njeno delo kajti eh, priča smo bili številnim predlogom. Seveda, interes je velik za to temo. Iz teh številnih predlogov sprememb je Rija izdelala kompromisno besedilo. Ne trdim, da lahko to besedilo sedaj ustreza prav vsem. Kompromis je po definiciji nekaj, kar. Uh, ne more biti za vsakega povsem sprejemljivo. O tem bomo še razpravljali. Ampak mislim, da smo dosegli to, kar je bilo možno doseči. Dosegli smo kompromis. In kasneje bomo znotraj političnih skupin v parlamentu in v državah članicah o tem še naprej razpravljali in videli bomo, kako daleč lahko pridemo. V e PP podpiramo kompromise in eh, večino predlogov sprememb EPP-ja smo tudi umaknili ravno zato, da bi lahko omogočili ta kompromis. Rad bi se navezal tudi na gospod Harkin. Ne rečem, da se ne strinjam s tem, kar je Ekon dejal v deveti točki ampak različni pokojninski sistemi so v resnici zelo različni v posameznih državah članicah. Na Mačarskem smo morali znižati zadolženost eh, države, hkrati pa jo tudi povečati. Kajti to, kar eh, smo imenovali reforma, je bilo to, da smo vsako leto morali vzeti iz pokojninskih sistemov 1,5 milijona evrov In ta denar se je potem stekal v podjetja, ki so upravljala s tem denarjem. Ustvarjali smo torej sistem, ki ni podpiral stabilnost in eh, ta sistem sedaj ravno odpravljamo na mačarskem. Mislim, da ne bi bilo pravilno obsojati teh predlogov sprememb. Poskušamo pač poiskati rešitev za takočo situacijo. Pokojninska reforma je še pred nami in te reforme, ki jih sedaj izvajamo, nas bodo kasneje, upam, da vodile k cilju. Kot sem dejal, poznamo zelo različne pokojninske sisteme. Naprimer, na Irskem je že takšen primer, potem imamo tudi druge države, ki so poiskale drugačne rešitve. To pomeni, da moramo biti mnogo bolj strpni drug z drugim. Čeprav seveda vem, da je pokojninsko vprašanje zelo pereč problem, kajti čez 10-15 let bomo morali za naslednjo generacijo zagotavljati uh, ustrezne pokojninske ravni in zato moramo sprejemati odločitve sedaj. Še enkrat se zahvaljujem Riji. In mislim, da bomo na zadnje lahko poročilo podprli. Potem pa bomo nadaljevali za razpravo kasneje. Hvala lepa. I, uh, Merci. Travaj, ki ne pa zavidal. Hvala, gospod predsedujoča. gre za nekaj, kar je potekalo že več tednov in sicer precej zapletena naloga z najrazličnejšimi zahtevami. In to je potekalo znotraj različnih odborov oziroma različnih skupin. Tu bi poudaril pomembno pogajalsko delo, ki ga je opravila Rija z njeno pripravljenostjo, da dokončamo besedilu, eh, da potrebno preglednost in eh, tudi kredibilnost, zato da bi to delo potem lahko eh, vplivalo, vplivalo prostite, tudi na delo komisarja to je tudi pomembno. Spričo faze, v kateri smo sedaj, lahko rečemo, da je prišlo do precejšnjega napredka na več področjih. Naj poudarim najprej ta pomen, ki ga eh, imajo različni stebri. Eh, tu se opozarja na pomembnost prvega stebra in njegovo bistveno pomembnost in sicer v smislu eh, solidarnosti, pa tudi solidarnosti financiranja pokojnin, kar je bistvenega pomena. Glede na drugi stebr, ki je različno prisoten od države do države v Evropski uniji, tu menim, da bi lahko predvideli okrepitev njegove vloge ob posvetovanjih s socialnimi partnerji, Eh, ki so med najpomembnejši in to je zajeto v tem kompromisu. To sem želel povdariti. Potem tretji steber, o katerem je tudi potrebno govoriti in na drugačen način kot prva dva, to ni zasnova pokoj, eh, pokojnine, temveč v smislu tega kompromisa. To lahko predstavlja dodaten ver pokojnine, vendar pa ne bo zato postal bistveni steber. To bi bil prvi element oziroma vidik, ki se nanaša na ulogo stebrov. Nadalje bi tu spregovoril o petem odstavku. To je težaven, zapleten odstavek, njemu smo namenili več sestankov in kompromisni predlog v Eh, zadnjem, v zadnji dikciji, kot eh, jo sedaj imamo pred seboj, se mi zdi eh, spremljiv. In pa dodatek odstavka, ki izhaja iz odbora Ekon. Mislim, da to ne prispeva k preglednosti glede na porazdelitev pristojnosti različnih odborov in ta občutek, ki ga dobimo pri kompromisu E, eh, kot da je samo zadosten in eh, dodaten odstavka eh, ekona, pa kot se zdi, ne gre v tej smeri. In rekel sem, da je to zapleteno, zato ker je potrebno upoštevati tudi značilnosti posameznih držav. Mislim, da se vsi strinjamo, da je potrebno eh, okrepiti čezmejno naravo trga za poslovanje, ne da bi ogrozili eh, obstoječe sisteme v posameznih državah. Potrebno je nekako uskladiti oba vidika, ko bo prišlo do končne formulacije tega besedila. Potem pa upokojitvena starost vedno sem imel pridržke glede tega in sicer zlasti, ker menim, da je potrebno govoriti o dejanski starosti in tu eh, predvideti eh, povečanje in eh, potem, ko, po, eh, ko povezujemo upokojitveno starost in življensko dobo, tudi to naleti na zadržke. In tak je primer v moji skupini. Zdi pa se mi, glede na to, kako je to formulirano, eh, tu ni več tega pojma samodejnega samodejne navezave eh, oziroma povezave med življensko dobo in upokojitveno starostjo, temveč eh, se tu eh, sklicujemo na posamezne razmere v posameznih državah in predvidimo pomembno vlogo socialnih partnerjev. To vrstna dikcija, po mojem, bi eh, omogočila Na vsak način ni zanikati, da ta razprava poteka v več državah, vendar potrebno je ravnati tako, da to ni nekaj samodejnega. To bi za mene predstavljalo napredek s pričo preokupacij, ki jih to pogledno imamo. Torej, tako vidim smisel vsebine kompromisnih predlogov. Tu so številni predlogi sprememb, ki odražajo eh, mnenja posameznih skupin in sam bi bom prosil svojo skupino, da podpre kompromisne predloge in ne podpre kompromisne predloge predlogu sprememb, ki se nam vsebinsko gledano zdijo dobri, ki pa bi kompromise ogrozili. Kajti kompromisni predlog pomeni, da se nekako uravnoteži stvari in da ni mogoče sto odstotno doseči želenega. Tako da nekateri izmed predlogov sprememb, ki bi lahko to ogrozili, eh, po našem mišljenju, ne, eh, je bolje, da niso podprti. Kakorkoli že, mislim, da predlogi sprememb ne smejo ogroziti kompromisne predloge. Sicer pa lahko rečem, da so nekateri predlogi sprememb bolj obrobne narave, če lahko tako rečem, in eh, kompromisni predlogi torej so predlogi, ki jih bo moja skupina podprla. Toliko sem želel prispevati k temu razmisleku. Hvala. Hvala lepa, zmanjkuje nam časa. Torej, prosim, da ste drugi zelo, zelo kratki. Gospod Koreras. Gospa Koreras, prosite. Dobro, potrudila se bom. Zelo spoštujem poročevalko. Mislim, da je opravila odlično delo s kompromisi, ki jih lahko podpre večina ljudi o tej zelo težki temi. In uspelo ji je uh, tudi ohraniti vsebino. Dve stvari nekoliko obžalujem ali pa se mi zdite nekoliko paradoksni, če želite. Subsidijarnost je poudarjena v vsakem uh, odstavku skoraj da če države članice lahko reformirajo svoje pokojninske sisteme tako, da so ti sistemi finančno vzdržni in da hkrati zagotovijo preprečevanje revščine v starosti, potem morajo biti proste pri tem, kakšna bo ta reforma. To velja za sistem, ki se nanaša na različne stebre. To pa velja tudi za starost ob upokojitvi. To je zelo previdno ubesedeno, Pa vendarle, nekateri predlogi sprememb eh, povdarjajo povezavo med eh, upokojitveno starostjo in pa življensk, življensk, življensko dobo. Druga stvar pa je ta, da se mi zdi, da je socialno jamstvo nekoliko prešipko. Težko je um, uh, ustvariti vzdržne sisteme, kajti izziv je, kako bi bili uh, ustrezni pokojninski sistemi in hkrati vzdržni. Mislim, da ni dovolj, da um, imamo jamstvo, da um, ohranimo ustreznost. Pa vendarle se zahvaljujemo Riji za trdo delo. Hvala. Hvala lepa, da ste bili kratki. Uh, eh, Figoreda, prosim, gospa Figoreda. Hvala lepa. Pri takšnem poročilu je jasno, da je imela poročevalka izredno veliko dela. kar se tiče končne bilance predlogov sprememb in kar se tiče kompromisov, je pač tako, da v nekaterih primerjih kompromisi dokument eh, izboljšajo. Nekaj predlogov sprememb lahko sprememo. To pa je še cela vrsta drugih predlogov sprememb, eh, ki jih ne moramo podpreti. Za nas so tri bistvene zadeve. Prvi stabr. To je za nas temeljno vprašanje vseh, rentnih, ref, re, vseh pokojninskih reform. Ta stebr mora ostati javen in temeljiti na solidarnosti. In seveda potrebujemo več zaposlovanja. Seveda je jasno, da imamo na tem področju velike probleme zaradi tega, ker je visoka stopna brezposelnosti. Če si pogledate brezposelnost mladih, potem ugotovimo, da ta znaša od 20 do skoraj da 40 odstotkov in seveda bo imelo to negativne posledice na pokojninske sisteme. To je pa vsem jasno. Potrebujemo socialno varnost in to zagotavljamo tako, da ustvarjamo delovna mesta, zlasti za mlado generacijo. To je poglavitno vprašanje. Tudi nismo za to, da bi v vseh državah članicah uvedli isto upokojitveno starost, kajti razlike so velike tudi ne mislimo, da bi moralo biti samodejno tako, da si najprej pogledamo pričakovano dobo, pa potem določimo upokojitveno starost. V moji državi, na primer, je tako, da tako in tako samo izgubljamo pri tej reformi. To je v resnici lahko tako, da bo 40 odstotkov upokojencev živelo pod slabšimi življenjskimi pogoji v prihodnosti in v tej smeri ne želimo iti. Smo torej proti takšni usmeritvi in to podpiramo tako doma na portugalskem kot tudi tukaj. In končno lahko rečem, da se moramo boriti proti revščini. In zato potrebujemo minimalne reforme. Zagotoviti moramo, da bo vsak dostojno živel in to mora veljati tudi za upokojence. Žal pa je tako, da statistike kažejo, in to velja tudi za portugalsko, da številni, številni upokojenci, zlasti ženske, morajo živeti v revščini. Minimalne pokojnine, ki se izplačujajo, ne omogočajo, da bi ljudje za njimi preživeli. Na portugalskem, na primer, je tako, da minimalna pokojnina za ženske niti do polovice ne dosega uh, meje revščine. 200 evrov mesečno se izplačujejo. 200 evrov. To seveda posem jasno pokaže, da uh, ti ljudje morajo živeti uh, zelo, zelo revni. In to je vprašanje, ki ga moramo upoštevati. In po mojem mnenju poročilo ne upošteva dovolj uh, te teme, namreč boja proti revščini. In to je razlog, uh, zakaj smo uh, predložili predloge spremembi, pred njih tudi ustrajamo. Uh, ustrajamo pri drugačni viziji, kar se tiče te teme. Boj proti revščini, boj za zaposlovanje za nove generacije in boj za dostojno pokojnino za ljudi. Hvala lepa. Um, like say... Gospa Gerlin, hvala lepa. Tako kot tudi drugi se zahvaljujem poročevalki za odprt način pri njenem delu. Obžalujem, da še vedno ne morem pravilno izreči njenega priimka. Kar se tiče moje politične skupine, naj povem, da je za nas načelo subsidijarnosti izrednega pomena ustrezne pokojnine in pa sistem, ki zagotavlja dovolj finančnih sredstev, je nekaj, kar je um, nacionalne narave in to mora ostati na ravni držav članic. Zelo smo si prizadevali za kompromise in naj omenim tri področja, kjer smo še vedno nekoliko negotovi, ali jih lahko podpremo ali ne. Prvo je kompromis I. Zahvaljujem se gospe Harkin kar se tiče besede pozitivno, kajti mislim, da če bi se držali njene linije, potem bi lahko to podprli. Potem je tukaj eh, kompromis J. Ja. Tukaj gre za to, da bi bilo možno, da Evropska unija ustvari ustrezne minimalne ravni, ampak tukaj se besedilo še nadaljuje. Uh, da moramo imeti minimalne uh, merila na, držav, na ravni držav članic in da bi morala ta merila določiti Evropska komisija. In zato ne vidim razloga, zato tega ne moram podpreti. In končno kompromis v. Tukaj gre za razvoj novih indikatorjev. Morda je videti to majhna stvar. Že leta 2001 smo se dogovorili za indikatorje in ni dokaza za to, da ne bi bili ustrezni in ne vidim razloga, zakaj bi jih spremenjali. In res ne ve, zakaj smo uvedli kompromis, ki pravi, da bi morali razviti nove indikatorje. Torej, s tem kompromisom še vedno nisem zadovoljna. Hvala lepa. Hvala. Preden dam besedo zopet poročevalki, naj čisto na kratko nekaj povem o kompromisu Q to so moji uh, predlogi spremenb 2 in, spremen in 3. Številni so zmedeni, da, uh, ko, da govorim v predlogu spremenb 2, 3, 3 uh, o tem, da bi se rada znebila uradne upokojitvene starosti. To je nekaj, kar se določa na, država, na ravni držav članic. Nekateri mislijo, da je, upokoj, da je isto upokojitvena starost in pa uradna starost, kdaj e, se upokojijo. Mislim, da ljudje lahko delajo, dokler država ne določi časa oziroma trenutka, kdaj lahko gredo ljudje v pokojnino. To zagotavlja, da tisti ljudje, ki želijo delati dlje, lahko delajo dlje. Kompromis Q ne pokriva vseh, vsega v mojem predlogu spremembe 233 pa vendarle gre v pravi smeri, kot je dejal gospod Diren. Govorimo o odprtju razprave. Mislim, da lahko podprem kompromis Q. Morate pa se zavedati nekaj stvari. Številni veste za predloge sprememb ekona, da so sprejeti brez glasovanja v skladu s eh, pravilom 50. Torej, ne bomo glasovali o predloge sprememb ekona vem, da jih številni ljudje omenjate, tako da boste vedeli. Do pol dvanajstih se moramo odzvati na končni volivni seznam, ki ste ga dobili. Prosim, da poročevalka pohiti, kajti uh, imamo že naslednje poročilo, na katerega čaka gospod Koferati. Koliko časa imam na voljo? Pet, deset minut? Dobro. Najprej naj se zahvalim. Kar sem želela je to, da unesem prožnost, kar se tiče upokojitvene starosti. To je bil cilj, ki sem se ga zastavila že kot mlada poslanka v nizozemskem parlamentu. Želela sem si prožno upokojitveno starost, ampak tega še vedno nismo dosegli. Torej vidim, da bomo s to razpravo znova začeli. Nadaljevala bomo v nizozemščini. Gospa Gerling. Nisem zato, da bi Evropa določala to, kar je ustrezna pokojnina. Zakaj ne? Mislim, da socialni partneri, pokojninska združena skupaj z državami članicami morajo razviti uh, indikatorje. To ne pomeni, in v zvezi s tem se z vami strinjam, da bi na evropski ravni eh, določili pokojninsko raven. To pomeni, da države članice dobijo naročilo, da poskrbijo za ustrezne pokojnine. Mislim, da mora biti prvi stebr dovolj za to, da imamo ustrezne pokojnine, da jih lahko ponudimo. V svezi s tem se z vami strinjam in eh, pripravljena sem še pregledati kompromise in morda je bila eh, kakšna malinko še vedno nejasna. Gospa Figueredo. Napisala sem si celo vrsto želja. Vsi imamo želje, ampak ta hip ne vem, kako lahko zagotovimo to, da se bodo posod izplačevale ustrezne pokojnine. Prvi stavr je zelo pomemben, eh, ste dejali in uh, s tem se strinjam. Ta hip eh, imamo vedno manj mladih ljudi, ki lahko financirajo prvi stabr. Med nama je vedno več starejših ljudi, ki živijo vedno dlje. In uh, mladi kasneje pridajo na trg dela. Tukaj je cela vrsta dejavnikov, uh, ki postavljajo prvi stebr pod pritisk in piramide se je postavila na glavo. To, kar predlagate, ta trend samo še poostri. Zato mislim, da ni dobro, da tega ne želite uvideti in da ne želite sodelovati pri kompromisu. Saj gre vendar za prihodnost upokojencev, ki nam je vsem zelo pomembna in gospa Cornelison. Subsidijarnost. Zakaj ni subsidijarnosti na ravni držav? Zdaj, torej subsidijarnost je na ravni držav članic. To je že ena točka, kar pa se tiče upokojitveni starosti. Socialni partnerji morajo voditi to razpravo in V državah članicah je potrebno voditi razpravo, ali bi dvignili upokojitveno starost ali ne. V Bolgariji si naprimer lahko predstavljam, da bi lahko naprimer eh, določili upokojitveno starost eh, na 65 let, ampak o tem. Eh, mislim, da se socialnim partnerom ni treba pogovarjati o tem, da bi upokojitvena starost bila še višja. Dobro, pogledati si moramo kompromise. Kar pa se mi zdi obžalovanja vredno je to, da ste rekli, da ni socialnih jamstev v besedilu. Če je tukaj v odboru kdo, ki so mu pomembna socialna jamstva, potem sem to jaz in mislim, da to sem unesla v posamezne odstavke. Potem ste omenili tudi težko razpravo o upokojitveni starosti in seveda je to težka razprava, ampak eh, tukaj sem se zelo potrudila. Zelo sem se potrudila za to, da sem eh, pritegnila kompromiso liberalce in vse druge in dosegli pač smo kompromis. In če ne moramo skleniti tega kompromisa, potem bomo imeli dejansko velike težave in težav ne želim. To bom poskušala preprečiti na vsak način. Zato sem že veliko storila v vaši smeri. Potem eh, prečakovana življenjska doba. Eh, prvi stebr sem že komentirala. Pravzaprav je čisto v redu, da sem si tako malo zapisala. Ampak dobro je, da o tem intenzivno razpravljamo, tako da bomo uh, a, um, a, to temo še popravili. Potem pa še odstavek 5 oziroma točka 5. Tudi to je problematično. O tem je spregovoril gospod Čaba. Torej države članice, potrebno je pohvaliti, nagraditi tiste države, ki tudi kaj storijo za ukrepe, ki gredo v smeri, da bodo pokojnine izplačljive in ustrezne tudi v prihodnosti. O tem se strinjamo vsi. Kje je problem? problem je, da rečete v paktu za stabilnost in rast, nam o tem ni treba razpravljati. Odbor Ekon meni, da je to na vsak način potrebno. In gospa eh, predsednica, tu imam vendarle problem. če si preberem te eh, odstavke, potem vidim, da gre tukaj samo za ponavljanje. In mislim, da pet, torej kar se meni tiče, bi bilo, povsem, bi bilo to povsem dovolj, kar se tiče odstavka pet. Ampak mislim, da bi morali še razpravljati o ekonu, kaj natančno želimo. Kajti moram reči, da. Uh, kolegi iz Ekona niso prav dosledni. Sedaj pa še nekaj besed o Čabi. Ima prav, ko pravi, da nismo imeli drugega stebra. Ja, jaz pa mislim, da uh, imamo celo vrsto držav, kjer drugega stebra ni bilo. Sedaj imamo monetarni sklad uh, in pa Evropsko komisijo, ki pravita državam, zlasti novim, da je treba kaj eh, prihraniti za pokojnine. In eh, države so to tudi počele, del javnega denarja so investirali v drugi stebr. Ampak ta drugi stebr ni resnični drugi stebr. To je neke vrste eh, umestni konstrukt. Kaj je storila Mačarska? Mačarska je denar ki je bil v drugem stebru, zaplenila in ga prenesla v prvi stebr. To nam je sporočila tudi Evropska komisija. In od tega uh, je bil potem denar na razpolago eno leto. Oziroma se je črpal eno leto. In to je v resnici problem. Torej, to moramo poskušati nekako rešiti. No, še čisto na kratko. Gospa Harkin je omenila pozitivne eh, kriterije, pozitivna merila. Če mi lahko tukaj eh, pripravi boljše besedilo, potem ga bom z veseljem sprejela. Hvala za eh, podporo. In kar se tiče devet ekon, res je, kar pravite, še enkrat bi se morali usesti in pogovoriti o tem. In potem čisto nakratko še ena stvar. Želeli smo velik horizontalni pokojninski sklad, želeli smo predlagati to, ampak tako je, da so uh, majhna podjetja zelo različna in morali bi se nekako ozemelsko uh, usmeriti. Morda to v angleščini ni najboljše zapisano, ampak dobro, odprta sem za predloge. Hvala lepa za podporo. Torej predlagam, da si vse skupaj še enkrat pogledamo, da zagotovimo doslednost in da si pogledamo še predlogo sprememb ekona. Zdaj pa bomo nadaljevali s poročilom koferate. Tukaj bo šlo za trenutno stanje prihodnost energijo ECRR-a in drugih strukturnih skladov za večjo učinkovitost. Hvala lepa, gospa predsednica. V prvi vrsti naj se zahvalim poročevalkam in poročevalcem v senci, kolegicam in kolegom, ki so pripravili amadmaje oziroma predloge sprememb, ki so se potrudili poiskati uh, učinkovite sporazumne kompromise. In verjamem, da delo, ki smo ga skupaj opravili, je nekaj, kar nas lahko uh, pripelje do zaključka, s katerim se bomo vsi bolj ali manj strinjali. Uh, Veliko smo o tem že govorili, o tej tematiki v preteklosti. Gre za učinkovitost eh, strukturnih skladov, eh, poskušati povečati eh, vidnost z teh vseh skladov z ustreznimi ciljnimi ukrepi in seveda podpreti nek razmislek, ki se lahko v prihodnosti konča z reformo teh strukturnih skladov. Upam, da zdi se mi pravzaprav, da se s tem stališčem manj ali več vsi strinjamo in da to potrjujejo tudi kompromise, ki smo jih našli. Najbolj kontroverzna točka v tej razpravi, ki pa seveda ne postavlja uh, pod vprašanje celote gre za eh, prihodnost Evropskega socialnega sklada. Zato, ker po eni strani eh, obstaja predpostavka v eh, sporozumnem predlogu, ki je pred vami, da od komisije zahtevamo večje financiranje Evropskega sklada v naslednjih letih, socialnega sklada, po drugi strani pa nekateri menijo, da je to povečano financiranje neizvedljivo ali da je celo v nasprotju z drugimi skladi. Mislim, da je to eh, edina odprta točka, ki je še ostala po opravljenih razpravah. Po mojem mnenju, če želimo doseči rast do leta 2020, ki bo temeljila na osnovnih stebrih in predvsem povečanju delovnih mest ter kakovosti eh, zapos, eh, zaposlovanja, potem mm, ni nesmiselno ogovoriti o povečanju Evropskega socialnega sklada, ki pravzaprav je namenjen temu. Eh, ne zdi se mi, da je eh, to vprašanje bistveno za trenutno stanje, vendar pa se mi zdi, da lahko od eh, komisije zahtevamo zaključno opredelitev in neko oceno v besedilu, ki bo v veliki meri odražala mnenje našega odbora, ki je sprav gotovo zelo eh, zainteresiran in občutljiv za področje zaposlovanja, upoštevaje vse različne vidike te tematike. Najlepše hvala torej še enkrat kolegicam in kolegam za njihove prispevke. Po mojem je bilo opravljeno učinkovito delo in da nam bo v prvi vrsti to za pozneje omogočilo, da se te teme lotimo eh, bolj usklajeno in to je nekaj, kar že danes zelo cenimo. Hvala. Uh, uh, Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tudi sama se zahvaljujem eh, poročevalcu za sodelovanje. Mislim, da smo dobili dober kompromis. Kajti lahko smo združili številne predloge sprememb in to kaže, da smo na dobri poti. In lahko rečem, da smo dobili uspešno strukturo oziroma da želimo ustvariti uspešno strukturo eh, strukturnih skladov in sicer pod streho kohezijske politike. Tukaj pa je toliko um, različnih lasnosti, da nam je uspelo doseči tudi prožnost. Sprejeli smo tudi to, da tisti, tista združenja na kraju samem, ki dobijo denar, so dobila možnost, da ta sredstva dejansko črpajo, tako da sama ne zaidejo v finančne težave. In to je, po mojem mnenju, zelo pomembna točka. Prepričana sem, da smo dosegli dober korak v pravi smeri in s tem bomo dosegli to, da eh, bo Evropa zaživela tudi na a, eh, terenu. Hvala. Deutsch, Hvala lepa, gospod Dojč.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 Prepričan sem, da imamo pred seboj kompromisni svežen, ki ga bomo lahko danes popovdne podprli. Mislim, imamo eh, kompromisne predloge sprememb, ki vsebujajo zelo dobre rešitve in zelo dobre predloge. Naj še nekaj dodam. Naj dodam nekaj k temu, kar je povedal gospod Koferati danes se tekom dneva lahko politične skupine še nekoliko razmislijo. Tukaj gre za kompromisni predlog F. V tem eh, kompromisnem predlogu sprememb gre za Evropski socialni sklad in gre za to, da bi sredstva za ta sklad morali povečati. Po mojem mnenju pa sta s tem povezana dva problema po eni strani gre za formalno vprašanje. Tukaj ne gre za vsebino v tem kompromisnem predlogu sprememb, ampak eh, za sklad. Če želimo izgraditi strategijo 2020 in če eh, potegnemo posledne konsekvence iz te krize, potem moramo poskrbeti za to, da ustvarimo delovna mesta, kajti to je naša poglavitna naloga. Probleme bomo lahko rešili samo na ta način in krizo bomo lahko presegli samo, če bomo znižali stopno brezposobnosti in če bomo ustvarili delovna mesta. Ta Tega cilja pa ne moramo doseči izključno z Evropskim socialnim skladom, kajti Evropski socialni sklad ni edini instrument. Mislim, da bi bilo bolje reči, da bi sredstva vseh kohezijskih eh, skladov zvišali. Torej, in sicer gre tukaj za tiste sklade, ki izdajajo denar za ustvarjanje novih delovnih mest. In drugič, tukaj gre za ukrepe, za ukrepe eh, usposabljanja in izobraževanja, ki jih financira Evropski socialni sklad. In na tem mestu bi morali preveriti, ali so ti ukrepi v resnici učinkoviti. In preveriti moramo, ali dejansko uh, služijo cilju. In upoštevati moramo tudi te pomisleke, to kritiko. Tekom dneva pa mislim, da bodo politične skupine o tem lahko še enkrat razmislile. Hvala lepa. Hvala, gospa Kosta. Hvala, gospa predsedujoča gled, strinjam se z uh, stališči v poročilu Koferati. To je prav gotovo uh, nekaj, kar, uh, je, kar zadeva komisijo in Evropski parlament, kar, ko gre za nova pravila oziroma uh, programe. Uh, je, uh, tukaj sta dve vprašanji bistveni. Sprva, Obstoječa kriza in finančni problemi držav članic imajo za posledico, da v nekaterih državah mnogi eh, programi Evropskega sklada, naprimer na lokalni ali um, regionalni ravni, enostavno se ne izvajo oziroma se eh, ne vključujejo v eh, splošno načrtovanje, zaradi tega, ker države članice ali pa eh, določene regije eh, nimajo dovolj sredstev za sofinanciranje eh, in zaradi tega se izraba eh, sklada bistveno zmanjšajo. To eh, so izredne zadeve v mnogih državah in zaradi tega mislim, da bi naš odbor lahko pripravil kako javno predstavitev na to temo, na temo koriščenja skladov da bi ugotovili, v kakšnem stanju smo trenutno, eh, ravno ko se zaključuje programsko obdobje do leta 2013. Eh, kolikor vidim, je tudi amantma na to temo uložen. In razen tega, v mnogih državah članicah je sedaj eh, upravičeno postavljena možnost, da se Evropski socialni sklad uporablja za intervencije na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 Če želimo ustvariti nove delovna mesta, eh, če želimo inovativnost in novo poklicno izobraževanje, potem moramo ne le ohranjati situacijo zaradi krize. Kot sem rekla, kriza je tista, ki vpliva na upravljanje in tudi eh, zamude pri izvajanju programov Evropskega socialnega sklada. Eh, na to lahko še posebej opozorimo tudi v okviru tega odbora v povezavi z odborom regi. Hvala lepa. In eh, besedo ima gospod Koferati za povzetek. Eh, <clears throat> Zelo kratek bom. Očitno eh, je še na voljo čas do glasovanja jutri popovdne, da še povečamo konsens glede tega poročila glede eh, kompromisov, ki so že zastavljeni. Kar pa zadeva obseg financiranja, po mojem mnenju predpostavka, da bi povečanje eh, financiranja eh, Evropskega socialnega sklada šlo na rovaž financiranja drugih skladov. Mislim, da bi bila to velika napaka. Eh, strukturni skladi v celoti si zaslužijo več financiranja in pri tem povečanju pa je treba še posebej povdariti Evropski socialni sklad, ker je ta eh, tisti, ki se najbolj ukvarja z zaposlovanjem. Razumem pomisleke in skrbi eh, kolegov oh, iz EPP-ja, vendar naj vas pomirim. Če želimo opredeliti to v besedilu, to lahko naredimo, vendar nihče od nas nikoli ni mislil, da bi morali poudarjati Evropski socialni sklad na rovaž drugih skladov. Zakaj? Namreč eh, v nekaterih državah, začenši z mojo, opostavljajo obstajajo problemi z črpanjem, vendar ne le zaradi eh, problema sofinanciranja, ampak tudi zaradi šibkosti pri črpanju iz Evropskega socialnega sklada, ne zaradi namena, ampak kot eh, nek eh, amortizer. In pri, te kaj, pri tem je pa še posebej eh, občutljivo vprašanje poklicnega izobraževanja. Ko nekdo ostane brez dela, je zelo pomembno, da se ga vključi v nek izobraževalni program. To uh, izobraževanje pa se lahko zgodi v okviru Evropskega socialnega sklada. Kaj se, to, kar se uh, dogaja in to ni nikakor sprejemljivo, da včasih izobraževanje enostavno ni realno. Pod um, naslovom izobraževanje, se dejansko ne dogaja poklicno izobraževanje, ampak je to le en način, kako uh, ljudem zagotoviti dohodek z vsem spoštovanjem do uh, tistih, ki so ostali brez dela in z vsem spoštovanjem občutljivosti te socialne teme. Eh, to vrstno ukrepanje je treba preprečiti, v skladu z spoštovanjem pravil o izvajanju programov Evropskega socialnega sklada. Ko bomo uh, pripravljali uredbo na to temo, potem moramo jasno omogočiti, da se, uh, onemogočiti, da se pod eno in isto besedo skrivajo zelo različne zadeve. Najlepša hvala. E, glasovanje bo danes popovdne, kot veste. Hvala lepa, gospod Koferati. E, e, sedaj gremo na naslednjo točko in sicer, in sicer Evropsko leto aktivnega staranja. Poročevalec je gospod Kasler. Spoštovana gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Komisija je predlagala strategijo 2020, da bi, eh, torej komisija je predlagala, da bi eh, ustvarili leto aktivnega staranja. To pa ima za cilj, da bi se javnost posvetila tej pomembni temi, ki pa jo pogosto podcenjujemo. Ustvariti moramo boljše delovne pogoje in pa boljšo zaposljivost starejših ljudi v celotni Evropi. Tukaj gre za to, da bi ustvarili boljše pogoje za starejšo generacijo. Evropsko leto bi moralo uh, opozoriti ljudi na um, aktivnejše, na boljše staranje. Tukaj gre za generacijo starejšo od 55. Uh, to generacijo bi morali okrepiti. Zelo pozdravljam izbiro te teme. O tem smo mnogo razpravljali, kolegice in kolegi. In, uh, Razpravljali smo o tem, da bi morali združevati generacije. In zato se sedaj sprašujem, kako bi lahko, lahko morda to starejšo generacijo in pa uh, hkrati tudi mlajšo generacijo združili. Torej, kako bi lahko ustvarili most med obima generacijama? Razpravljali smo to v odboru in pa govorili smo tudi sa predstavniki socialnih partnerjev. In ugotovili smo, da je treba vključiti to temo v naše delo, kajti zelo pomembno je uh, osredotočanje na medgeneracijski most. Komisija mislim, da nekoliko precenjuje eh, ta eh, pristop trga dela, kajti to ne more biti edini pristop, kajti kot sem dejal, ta celostni pristop zame pomeni, da imamo tudi socialno perspektivo med generacijami. In to zame sodi k temu Evropskemu letu 2020 za aktivno staranje. In eh, priznati moramo delo tistih, ki se angažirajo eh, pri starejših, ki si v družini prizadevajo za aktivnejše staranje. Tu pa manjka še ena točka, namreč kako bomo obravnavali eh, tiste, ki potrebujejo njego in pa invalide. Po mojem mnenju je to zelo pomembna točka. Nekoliko sem podaljšal naslov in eh, poskušal sem ustvariti celošni pristop. Torej, v naslovu ni samo aktivno staranje, ampak tudi kultura za aktivno staranje. Tukaj gre za eh, vitalnost in pa za zdravstveno skrbstvo in pa za vse življensko učenje. Vse to, po mojem mnenju, spada eh, pod med solidarnost med generacijami in zato sem se osredotočil tudi na to. Potem je to še ena točka, o kateri bomo morali danes še razpravljati in to je točka, o kateri so razpravljali tudi drugi odbori. Evropsko leto potrebuje zavezojoči proračun in eh, tega moramo ustvariti z obstoječimi eh, vrsticami. Predlagamo 6 milijonov evrov, odbor regije je v svojem mnenju, ki ga imamo na voljo, predlagal 8 milijonov evrov. Mislim, da bi morali čisto natančno določiti proračun. Iz katerega sklada bo to šlo, to je treba še določiti. Potrebujemo konstruktivno delo vseh inštitucij in eh, mislim, da če bomo vse inštitucije sodelovali, potem bomo lahko tudi določile številko. Upam, da bom lahko govoril z vsemi vami, kajti mislim, da moramo hitro zagotoviti, da bo zadeva stekla. Še nekaj mesecev imamo pred letom 2012 in če želimo, da bomo v tem letu dejansko ljudi upozorili na to temo, potem moramo hitro ukrepati. Pohiteti moramo. In potem še zadnja točka, ki se mi zdi zelo pomembna. To je načelo subsidijarnosti. To načelo priznavamo, to upošteva tudi predlog komisije in pa tudi moje poročila. Torej, to je leto za to, da bodo ljudje bolj pozorni na to temo in to ni nov zakonodajni akt. In uh, morda bodo nekateri med vami zato to lažje podprli. Veselil sem, veselil, veselim se uh, vaših mnen o tem odboru in že sedaj se zahvaljujem za neformalne pogovore s komisijo in svetom. Hvala lepa za dobro sodelovanje z sekretarjatom. Uh, Prosim poročevalke in poročevalce v senci, da se hitro lotimo pogajanja, zato da bomo dejansko lahko eh, leto 2012 že razglasili za leto kulture aktivnega staranja. Hvala lepa, veselim se pogovorov z vami. Hvala lepa. Sedaj eh, dajem besedo predstavniku eh, mađarskega predsedovanja. Podhivano. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vse lepo pozdravlja. Mačarsko predsedstvo se toplo zahvaljuje za povabilo na to sejo. Moja naloga je, da vam poročam o tem, da je svet ustvaril svoje uh, mnenje o tem poročilu. Uh, Naj vas obvestim, da je svet zelo vesel, da je komisija v preteklem letu predlagala, da bi bilo leto 2012 Evropsko leto za aktivno staranje. Svet je 6. decembra 2010 predložil eh, splošno mnenje o tem besedilu. Naj povem, da si je svet zastavil za cilj, da bi ta predlog bil sprejet v prvem branju skupaj z parlamentom. Dovolite, da v imenu sveta povem, da se veselimo sodelovanja z gospodom Kastlerjem, kajti vsi zasledujemo isti cilj. Svet je eh, že dal pobudo za prvo razpravo o tem poročilu in svet meni, da je poročilo zelo dobra podlaga za nadaljno razpravo o tej temi. Imamo dve odprti vprašanje, o katerih eh, je potrebno razpravljati. Menimo pa, da bodo komisija, svet in parlament v zvezi s, vpraš s temi dvema vprašanji dosegli strinjanje. In sicer se tukaj nanašam na proračun in pa na naslov. Naj pa se opozorim na to, da je svet zavezan, koliko se le da hitro doseči kompromis med vsemi tremi inštitucijami, tako da bodo države članice lahko kar se da hitro začele s pripravami za to leto 2012. Hvala lepa. Hvala lepa, Ana. Gospod eh, Rafi Jakov ima besedo v imenu komisije. Hvala lepa. Uh, Hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se eh, tudi poročevalci in drugim eh, poslancem za podporo temu predlogu Evropskega leta aktivnega staranja. Eh, kar se komisiji zdi pomembno sedaj, je, da se ta predlog hitro potrebuje pred, zato da lahko potem pošljemo močan signal in sporočilo vsem zainteresiranim v Evropi, da se začno pripravljati pobude in da se zagotovi, da bo to leto eh, eh uspešno leto. Eh, sodelovanje med institucijami sveta in eh, parlamentom eh, menimo, da bo eh, lahko najti rešitev z vidika proračuna, ki pa lahko predstavlja prepreko. Potrebno je tudi zagotoviti zavezanost Evropske unije tudi v finančnem pogledu. Že o predhodnih priložnostih sem povedal tukaj pred odborom, da imamo na voljo sredstva zlasti iz proračuna za leto 2011, ki je zelo pomembno, eh, kajti ta sredstva za leto 2011 bodo potem lahko dejansko prinesla rezultate tekom leto in dodatno sredstvo iz proračuna eh, proračuna za leto 2012, ki pa ne bodo pomenila velike razlike, eh, da bi prišel eh, denar do koristnikov in da se potem dejansko lahko sredstva uporabi za financiranje posameznih pobud. Ob upoštevanju potreba in želje parlamenta, da eh, si zagotovi razpoložljivo sredstev za Evropsko leto, mogoče pomeni, da bi imeli ne poseben člen z vidika proračuna za to leto, temveč vključiti uvodno izjavo, eh, ki opozarja na sredstva, ki jih je Evropska unija že predvidela za to leto. 4 milijone ali morda eh, nekaj več je ta vsota, ki je na razpolago iz obstoječe proračunske vrstice. In, eh, Eh, zahteva, da se to poveča tudi za leto 2012, zato da bo ta vsota na razpolago, kar pravzaprav ni zelo daleč od začetnega predloga s strani poročevalca. Mogoče je vsota nekoliko manjša od eh, tega, za kar, kar zahteva eh, odbor za proračun menimo, da bi nam to lahko omogočilo, da ne pride do blokade med svetom in Evropskim parlamentom. Hvala lepa. Gospod Jelko Kacin ima besedo. You, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani predstavnik mađarskega predsedstva, dragi kolegi. Najprej želim čestitati poročevalcu, hkrati pa tudi eh, Eh, tu posredovati v imenu Alde eh, nekaj pripomb. Eh, začetni predlog je bil preveč zasnovan na gospodarski dejavnosti ob višji starosti. Aktivno, aktivno staranje za nas je več kot to. In poročevalec je vključil tudi razsežnost družinsko življenje in vlogo, naprimer, pri vzgajanju vnukov, kar bi bilo potrebno potrebno omeniti in pa eh, skratka tudi vključiti. Zdi pa se nam, da je še tretja razsežnost po določeni starosti in da je potrebno tudi to uvrstiti. Socialne dejavnosti, ki ne spadajo pod družinsko življenje, niti pod povečan pri prihodek, ki pa je zelo pomemben za aktivno staranje, ki bi ga želeli doseči za aktivne državljene. Sodelovanje v kulturnem življenju, v prostovoljstvu, v športnih dejavnostih, eh, potem v tako imenovani tretji univerzi, univerzi. Vse to so pomembni elementi življenja državljanov in prispevajo eh, k družbi. Posredno ali neposredno aktivni prebivalci lahko prispevajo svojimi veščinami, svojim znanjem in potem tudi s tem, da ostanejo zdravi in socialno aktivni tako dolgo, kot je to mogoče. In eno od sporočil aktivnega staranja po našem mišljenju je, eh, da gre za prebivalstvo, ki ga pogosto eh, krivično označujemo kot eh, breme za družbo. Potrebno je poskrbeti, da ostanejo v vsakem oziru v dobri formi. Ne smemo spregledati, da starostna skupina, eh, ki pravimo starejša skupina ali starajoča se skupina prebivalstva, bolj, so bolj ali manj aktivni ali bolj ali manj zdravi državljani. Medgeneracijska solidarnost je torej pomembna. S tem, ko ostanejo aktivni, eh, lahko prostovoljci zagotovijo, da bodo tisti, ki imajo manj sreči, eh, lahko še vedno uživali eh, standard, ki je iznad minimalno zagotovljenega standarda s strani države. In eh, lahko je vključiti aktivne posameznike. Glede naziva Evropskega leta aktivnega staranja bo še predmet razprave po vložitvi našega predloga, ne bomo pa pred, podprli predloga poročevalca, ker je predolgo. In eh, Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti po našem mišljenju eh, bi zadostovalo. Hvala lepa. Naslednji. Tukaj ima eh, naslednji eh, govorci.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 ne nanaša samo na e, starejše, temveč tudi na družbo kot tako in e, tudi za nas e, mlajše, tudi za nas bo staranje težje, ko bomo starejši. Podpreti bi morali tudi vključitev starejše generacije, na trg dela, ne smemo jih v to siliti, vendar pa narediti vse, kar je v naši moči, da bi zaposlovanje, njihovo zaposlovanje bilo možno in da bi za to dobili plačilo. V vsakem primeru menimo, da bi to moralo biti tako in ustvariti tudi ustrezno prožnost na trgu dela zlasti, naprimer, kar zadeva začasne delovne pogodbe, tako da bi vsakdo, vsakdo lahko izbral svojo obliko dela. Še drug pomemben vidik je tveganje izključenosti zaradi premalo informacij in pomankljivih informacij moramo predvideti ustrezne informacijske tehnologije za tiste, ki so že starejši in ki jim morda primankuje informa eh, informacij, zaradi česar so izključeni iz aktivne družbe. Zelo podpirjam tudi pripombo, ki se nanaša na povezavo med Evropskim letom aktivnega staranja in drugih, eh, drugimi ukrepi, ki potekajo v Evropski uniji ali po različnih državah. In ta vidik staranja, po mojem, ki bo verjetno močno vplival na naše življenje, da eh, ta vidik vedno spremlja medgeneracijski dialog v vseh programih in dejavnostih, ki jih izvajamo v Evropski uniji. Spodbujati moramo tudi zdravje in dostop do zdravstvene oskrbe, kajti to je tudi eh, predpogoj za dostojanstveno staranje in starost. Hkrati se moramo tudi zavedati, da ne moremo biti samo zadostni eh, vse do konca svojega življenja, kar pomeni, da moramo spodbujati tudi ustvarjanje socialnih eh, služb v ta namen. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Kosta. Hvala poročevalcu. Strinjam se z veliko stvarmi, ki jih je v poročilu izpostavil. Tudi meni se zdi, da bi bil primernejši naslov eh, medgeneracijska solidarnost. Na ta način bi bolje povezali cilje letošnjega leta in strinjam se z drugimi govorniki pred mano, da tukaj ne govorimo le o uh, aktivnosti uh, na delovnem trgu starejših, ampak tudi o medgeneracijskih odnosih. Ne gre le za aktivno staranje, eh, ampak gre za subjekte, ki jih ne smemo eh, prehitro socialno marginalizirati. Medgeneracijska eh, solidarnost je nekaj, kar je predpogoj za aktivno staranje. Imamo ta holistični pristop, ko gre za zdravje, tudi preventivo eh, pri eh, hudih oblikah eh, staranja oziroma življenja. Mislim tudi na boj proti revščini, zakaj se ne moremo s tem vključiti tudi volonterje, kajti gre za leto volonterstva v Evropski uniji in vključiti moramo kot volonterje tudi starejše ljudi, ki lahko za svojimi izkušnjami marsikaj nadomestijo. O, govorim o starejših upokojencih, ki eh, lahko ogromno prispevajo k, eh, kot strokovnjaki na področju izobraževanja in tako dalje. Eh, treba je navesti primere, dobre primere prakse, eh, in tudi primere med eh, generacijskega eh, sodelovanja v okviru izobraževanja. Obstajajo naprimer eh, predle, primeri, ko se mlajši, ko mlajši naprimer učijo starejše uporabljati računalnike in to je del izobraževalnega procesa. Torej, eh, na ta način eh, bi lahko tudi se povezali z eh, neko državljansko ulogo starejših. In pomembno se mi zdi ravno tako, da bi v okviru tega poročila oziroma mnenju eh, našega osnut, osnutku našega mnenja eh, izpostaviti eh, tiste pobude, ki spodbujajo tak pristop, tako da ne izoliramo na osnovi starosti, ampak omogočimo neko eh, sobivanje med mlajšimi in starejšimi, kar je močen kohezijski element. Dziękuję pani przewodnicząca. Podczas e, analizy Hvala lepa, gospa predsedujoča ob analizi besedila, ki ga je pripravila komisija in po drugi strani kolega Kasler. Me eh, napotuje na več pripomp in sicer najprej 12. odstavek, ki govori o povečevanju števila starejših in potem tudi osredotočanju na visoko stopnjo inovacij eh, tudi nove tehnologije lahko pri tem pomagajo in eh, to bi lahko uporabili za premoščanje zdravstvenih problemov, hkrati pa tudi vplivali na učinkovito delo organizacij. Potrebno bi bilo zagotoviti razvoj kvalifikacij tekom celotne poklicne poti in se osredotočiti glede tega na potrebe starejših ljudi. Zlasti potreben prenos znanja in izkušenj, socialnih veščin in eh, starejša generacija lahko zelo veliko naredi za prenos teh eh, znanj na mlajše ljudi. In, uh, to eh, bi bilo potrebno tudi izpostaviti v okviru Evropskega leta aktivnega staranja. Naslednje leto bi lahko potem nadaljevali z nekaterimi temami iz letošnjega leta in spodbujali dejavnosti za starejšo generacijo zlasti za vidika prostovoljnega sodelovanja. Več ravni bi bilo potrebno tu vključiti in sicer tudi regionalno raven, lokalno, eh, lokalno eh, raven, eh, kakor tudi sodelovanje nevladnih organizacij, ki morajo igrati pomembno vlogo. Zato podpiram, da, podpiram to leto Evropskega leta Evropsko leto aktivnega staranja. Hvala lepa, gospa Hakin. Najlepša hvala. Zdi se mi, da gre za odlično zamisel in uh, strinjam se tudi s tem, kar je povedal kolega Jelko Kacin. Na kratko, več ljudi je govorilo že o tem povezovanju med različnimi leti in potem tudi, kako se to navezuje na Evropsko leto prostovoljstva. Uh, Aktivno staranje pa je del prostova, prostovoljne akcije oziroma prostovoljnega eh, delovanja. Pod, pomembno je povezati vsa ta leta in eh, tako v bistvu uresničiti, doseči določeno sinergijo med posameznimi leti. Edno od načinov, kako to doseči, je, da zagotovimo eh, oziroma da organiziramo parlamente starejših državljanov, da so aktivno vključeni naprimer v to eh, leto za leto 2012. Tu je naprimer več kot 30 takih organizacij, ki sodelujejo s komisijo in s parlamentom in se trudijo, da bi to leto bilo uspešno leto. Ne smemo tega narekovati vzgoraj in ampak tudi v obratni smeri, izhajajoč iz baze, podpiramo tudi eh, predloge regije, eh, regija, odbora regij, ki govorijo, da je potrebno pritegniti najrazličnejše akterje in tudi koordinirati to delovanje z Evropsko komisijo. In še zadnja pripomba eh, glede pokojnine, tudi to je izpostavljeno, mislim, da v 14. predlogu sprememb poročevalec govori o treh stebrih danes. Zjutraj smo že o tem razpravljali in eh, tu, bi, tu bom morda vložila predlog spremembe, kajti glede tega ni popolnega eh, soglasja. Sicer pa je to odlično poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Še eh, tudi sama imam nekaj komentarjev in zelo pomembno je govoriti tudi o osebah z neznožnostmi in kako naprimer zagotoviti večje večja vključenost tudi tega segmenta prebivalstva in na podlagi tega, kar je povedala Marian Harkin in drugi. To, kar mene skrbi, naprimer, eh, če govorimo o teh najrazličnejših letih, imamo konference, sestanke, trepljamo se po ramenih in govorimo, kako čudovito, da imamo tako in tako leto. Vendar pogosto, ko gremo naprej, pozabimo na eh, leto, tisto leto in gremo naprej in govorimo o letu, ki je namenjen nečemu drugemu. En od rezultatov, po mojem mišljenju, in verjetno boste presenečeni, je, da e, obstaja direktiva, ki se nanaša na horizontalno diskriminacijo na področju storitev. Tu tudi prije upoštev starost. In, e, tu so najrazličnejši akteri in potrebno bi bilo spodbuditi, da se to odblokira, eh, kajti že nekaj časa stoji na ravni sveta. Doseči moramo pozitivni eh, rezultat in omogočiti, da bi lahko različne države članice, eh, zlasti več držav je, ki so v tem obdobju to blokirale. Potrebno Torej je poskrbeti tudi, da se v to vključijo nevladne organizacije, zato da bi bili najboljši rezultati resnično pozitivni rezultati in da lahko ob koncu leta potem rečemo, tako upamo, to in to smo dosegli in potem gradimo na to. Dajem vam besedo za končne pripombe. Ja, hvala lepa, gospod predsedojoča, hvala lepa, kolegice in kolegi, za vaše ocene, za vašo podporo in pa za želje po spremembah. Mislim, da sedaj uh, ne moremo iti od uh, želje do želje, kajti niste več vsi v dvorani. Dovolite pa, da strnim bistvene teze. Veselim se, da se vsi strinjamo glede naslova, namreč Evropsko leto aktivnega staranja 2012 prekratek. Želimo si obširnejši a, naslov in očitno se o tem strinjamo vse politične skupine. Že prej sem omenil solidarnost generacij oziroma solidarnost med generacijami, da bi to a, vključili a, in glede tega bomo hitro dosegli kompromis. Zakaj sem naslov tako podaljšal v svojem poročilu? Lahko bi to razumeli tudi kot a, podnaslov, ampak. Vsi ste postavili vprašanje, ki se vedno nanaša na to, da je potrebno v starosti dostojno živeti, da moramo imeti to možnost in da moramo mi kot družba zagotoviti to dostojnost. In eh, seveda, eh, to po eni strani zahtevlja dohodek, ki človeku omogoča, da dobro živi in pa da lahko izkorišča izkušnje, ki jih je človek nabral v svojem življenju. Zato sem vključil to dostojnost v naslov ali v podnaslov. Potem pa je tukaj še vitalnost. Ne vem, kako bodo eh, tolmači ali prevajalci to prevedli v svoje jezike vitalnost. To pomeni, da bo človek lahko živel dostojno in pa tudi dejavno in da bomo to zagotovili. Zato sem izbral ta naslov. Ampak kar je meni bistveno pomembno, je to, da izrazimo solidarnost med generacijami. Nikakor pa ne more iti v leto 2012 samo zato, da se osredotočimo samo na starejšo generacijo, ki sem jo omenil kot srebrno generacijo. Kajti ti ljudje so nekaj posebnega. To je generacija, ki lahko da nam mladim popotnico. In eh, to je to, kar eh, sam imenujem dajati in jemati v družbi. Prepričan sem, da bomo s kolegi lahko dosegli kompromis. In upam, da na koncu ne bomo imeli 460 predlogov sprememb, kot uh, smo jih imeli pri razpravi o pokojninah. Ampak hvala Bogu smo tudi v prejšnji temi dosegli kompromis. Zahvaljujem se gospodu Čabi za opozorilo na sledeče. Aktivno staranje se začne v tistem trenutku, ko je človek rojen, kajti takrat se začne nekto, njegovo aktivno življenje in eh, to bom rad sprejel. Govoriti moramo o prožnosti, o eh, vitalnosti, o vnaprejšnjem preprečevanju in eh, govora je tudi o zdravstveni oskrbi in všeč mi je tudi ta zamisel od rojstva do smrti. Torej, to je življenski krok, življenski lok, ki ga želimo zaobjeti in na kar se želimo osredotočiti v tem letu 2012. Potem je tu a, še eno vprašanje, o katerem se moramo še pogovarjati. Naprimer, omenili ste nevladne organizacije, to bom rad vključil v svoje poročilo kajti nekatere nevladne organizacije in nekatera druga združenja so nam dala zelo dobra opozorila za dobre pripombe v zvezi s tem letom. Torej, vse se začne z naslovom in eh, tukaj se zahvaljujem vsem, ki ste me podprli. Začne se s tem, konča pa se tudi z lokalno ravnjo, ki je tudi meni zelo pomembna. Tako da zadeva pristane tam eh, dejansko pri ljudeh. Hvala lepa tudi gospa eh, predsedojoča za vašo pripombo, da nam ni treba organizirati konference tu v Bruslu ali pa kje druge. Kajti tukaj, gre, tukaj bi šlo potem samo za šov v tem letu 2012, ki bi ga eh, uprizarjali od eh, vrha, od zgoraj na vzdolj. Tukaj pa gre za to, da ljudje postanejo bolj občutljivi, da se bolj zavedajo te teme. Zato bi imel predlog, da bi izdelali tudi oceno ukrepov in sicer kasneje, da bi namreč ljudi vprašali, ali so se dejansko zavedali, da je teklo naprimer leto o aktivnem staranju. Torej, dobro bi bilo, če bi spremljali učinke in to, po mojem mnenju, velja za vsa evropska leta, ne glede na to, zakaj bo šlo. Že vnaprej se veselim eh, nadaljne eh, razborljive razprave in še enkrat hvala lepa. Uh, Najlepše hvala. In 11. februar je končni rok za vložitev amandmajo. 16. Uh, marca pa naj bi to sprejeli na odboru, ter naj bi šlo to na majsko plenarno zasedanje. Uh, sorry, deadline for amendments is 9th of February at 12 o'clock. And then we move to... Sedaj gremo na naslednjo temo mladi in mobilnost. Gospa Steinruck. Gospa predsedajoča, spoštovane kolegice in kolegi. A, poklicno in visoko izobraževanje je zelo pomembno za vključitev mladih ljudi na trg dela. Pomembno je, da izboljšamo njihovo mobilnost, kajti to je pomemben predpogoj za njihov gospodarski uspon in pa za gospodarski razvoj Evrope. Nujno je to, da zvišamo število mladih, ki so zaposleni in da odpravimo visoko brezposobnost mladih. In kar mi je posebej pomembno, ne smemo dopustiti, da bi mlade zapostavili. Predlog Evropske komisije eh, Youth on the Move je pomemben, kajti eh, to je pomembno zato, da dosežemo cilje 2020. Evropska komisija predlaga 28 bistvenih eh, ciljev oziroma ukrepov za to, da bi izboljšali tudi privlačnost izobraževalnih sistemov in da bi izboljšali poklicno in eh, eh, poklicno izobraževanje in visoke izobraževanje. Ne gre za to, da združujemo že obstoječe programe. Vse, tukaj je vsebovanih nekaj zelo pomembnih dejavnikov, ampak pomembno je to, da presežemo prazno govorjenje in da ne ostane samo pri ciljih. Nekaj mi manjka v predlogu komisije. Sicer je tukaj govora o finančni podpori pri mobilnosti. Govora je tudi o kakovosti izobraževanja, oziroma ni pa dovolj povdarjena kakovost izobraževanja in pa pripravništva. Mislim, da bi morali posebej podpreti mlade ljudi, ki so potomci migrantov ali pa ki, eh, migrantov ali pa ki prihajajo iz revnejših okolij. Že na plenimu sem povdarila, da je pomembno to, da ne opustimo socialnih standardov in pa da ne opustimo kolektivnih pravic. O tem smo razpravljali že v preteklosti. Potrebujemo minimalne standarde za pripravništvo in za poklicno usposabljanje. Kar je bilo meni pomembno v mojem poročilu je to, da ljudi usposabljamo v skladu s tehničnim napredkom in pa s tehničnimi zahtevami. Mednarodna organizacija dela je zelo jasno pokazala, da ne gre samo za to, da je razlog za visoko brezposelnost mladih eh, odgovorn, odgovorn samo nizki dohodek. Potrebujemo cilje, ki jih lahko preverimo. Mobilnost je lahko samo prostovoljna. Mladi se nahajajo v življenjski fazi, ko od njih pričakujemo tudi to, da bodo imeli otroke. Zato mora ostati mobilnost prostovoljna in takšna, da to lahko združujejo mladi za zasebnim življenjem. Želim si, da bi močne povdarili tudi družinsko okolje, ko govorimo o poklicu in pa o vstopu v poklicno življenje in pa o nagnenih do poklica. Nimamo več veliko časa, zato bom nekoliko skrajšala svoj prispevek. Potem je tukaj še kakovost eh, šolskega in poklicnega izobraževanja. Tudi to mora biti tema, tako kot dostop do poklicnega nadaljnega usposabljanja. In pa eh, poleg tega bi si morali še natančneje pogledati temo pripravništva. Želela sem postaviti tudi izhodišča za nadaljne predloge sprememb. Želim vključiti še, še, še številne druge zamisli. Marsi kaj bomo pojasnili z nadaljnimi predlogi sprememb. Pri tej temi verjetno ne bo prišlo do temeljnih razhajanj o naših mnenjih. Veselim se plodnega sodelovanja z vsemi v odboru in upam, da bomo na ta način tudi dobro dopolnili besedilo. Hvala. Thank you. Uh, Mr. Gutier- Hvala lepa. Gospod uh, Gutiérrez, pa rekli. Muchas gracias, señora presidenta. Me gusta... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želel bi poudariti pomembnost mladine in uh, mladih in mobilnosti. E, kajti eh, to je bila tudi ena od prednostnih nalog eh, španskega predsedstva, belgijskega predsedstva, eh, pa tudi sedaj mačarskega. In potrebno je doseči nekatere rezultate. Mladi, ki so v samem eh, na vrhu agende, to je pomembno za prihodnost Evrope, zlasti v težavni gospodarski eh, situaciji, ko je še toliko pomembneje pomagati mladim, da si lahko zgradijo dostojanstveno prihodnost. In to je zelo pomembno. In eh, kot je rečeno v sporočilu, obstaja neposredna povezava med izpopolnjevanjem, izobraževanjem mladih in potem njihovih delovnih mest. In eh, eh, mladina je tudi skupni menovalec. Pogosto jim je težko preiti izobraževalnega sistema na trg dela. Tu so tudi razlike med različnimi državami, članicami. Tu je naprimer brezposelnost, ki eh, pogosto prevladuje in eh, veliko krat, naprimer, je zelo veliko začasnih pogodb, ki jih dobivajo zlasti mladi in jim je potem zelo težko preiti na zaposlitev za nedoločen čas. In začasne eh, pogodbe pogosto potem onemogočajo mladim, da lahko povezujejo delo z nadaljnim izobraževanjem in podobno. Zato se popolnoma strinjam s pripombami poročevalkam, da, gre, da se ne sme krčiti pravice mladih in da potem postanejo manj zaposljivi, kajti zdi se, da gre za eh, miselnost, ki je prodrla v zadnjih letih. In vendarle se je izkazalo, da se to ne obnese. Ne glede na primer na to, da. Eh, da se je marsikaj naredilo na tem področju, pa nam ni uspelo zmanjšati splošno eh, zaposlitveno stopnjo in ustrezno povezavo z zaposlitvijo mladih. Dan danes je več kot 5 milijonov brezposelnih v Evropski uniji, eh, potem tisti, ki zapuščajo eh, šolo, ki eh, so končali svoj študij in iščejo delo. Zato je več izobraževanja, več usposabljanja zelo pomembno, pa tudi manj birokracije potem tudi produkcijski model Evropske unije, ki se spreminja. Vse bolj se usmerjamo k kakovostnim delovnim mestom in k velikemu pomenu veščin in znanj. In petint, za 35 odstotkov dela eh, je zahtevana visoka izobrazba, potem visok odstotek tudi eh, univerzitetna izobrazba, potem igrajo pomembno vlogo tudi jeziki tudi eh, zna, eh, znanje jezikov lahko prina, eh, prinese dodatne prednosti. Zato bi bilo potrebno spodbujati mlade, da se usmerjajo še v dodatno izpopolnjevanje in tudi v terciarno izobraževanje. Tu so v ta namen institucije ki jih imajo na voljo države članice. Imam tudi nekaj specifičnih predlogov, kajti zdi se mi bistvenega pomena, da so vse pogodbe zapisane, tudi socialne pravice, minimalni pogoji ki veljajo potem na evropski ravni, ko govorimo o socialnih pravicah mladih. In eh, tu eh, uvršamo tudi naprimer štipendije in kakšno vlogo imajo štipendije, kam so uvrščene eh, v različnih državah članicah. In to je potrebno zagotoviti v čim večji meri. Ko govorimo o zaposlovanju mladih, potem Evropska investicijska banka tudi tu, kadar se obračamo na to banko, eh, moramo imeti več idej. In kriza je pokazala, da eh, je Evropska investicijska banka lahko pomembna pri pomoči podjetjem v težavah, eh, hkrati pa tudi pri izvajanju strukturnih sprememb, ki so zelo pomembne. Sicer pa se popolnoma strinjam z osnutkom mnenja gospe Steinruka. Eh, Steinruck pri oblikovanju potem dokončnega mnenja za to, da bi se potem doseglo čim širše soglasje glede mladih in mobilnosti, kajti mislim, da to lahko pomeni sporočilo upanja za milijone mladih ljudi v Evropi. Ne smemo jih razočarati. Hvala. Ja, äh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sam bi se najprej zahvalil gostilje poročevalki za njeno stališče. Mislim, da je to zelo pomemben prispevek. Posem se strinjam sa predgovorniki o tej problematiki. Mladi so prihodnost Evrope in visoka stopna brezposobnosti mladih je ta hip zelo velik problem. To je pravzaprav katastrofa. Že sedaj govorimo o izgubljeni generaciji in Zato mislim, da moramo storiti vse, kar je v naših močih, da tega ne dopustimo. S tem poročilom, s tem stališčem smo, po mojem mnenju, izdelali velik prispevek. Nekaj težav imamo. Najprej eh, tukaj je 50. člen poslovnika. Mi smo eh, pridruženi odbor. Potem pa je tukaj vprašanje pristojnosti. Načelo subsidijarnosti ki se nanaša na trg dela in pa za, na izobraževanje, kajti to je nekaj, za kar so odgovorne posamezne države članice. Pa vendarle mislim, da lahko vendarle tukaj veliko prispevamo. Nemamo več veliko časa, zato dovolite samo nekaj pripomb in pa tudi vprašanj. V drugem členu je govora o neomejenih socialnih eh, pravic. Eh, tukaj gre za socialne pogodbe. Po mojem mnenju imamo tukaj pravni problem. V državah članicah so eh, te pogodbe rešene. Potem imamo tukaj pobudo indikatorjev za ciljne skupine. Tukaj imam pomislike. Po mojem mnenju ni v redu, da znova ustvarjamo statistike kajti sedaj eh, imamo premočen trend k statistika in statistike ponavadi niso popolne in eh, podajajo zelo različne podobe, zato imam eh, pomisleke v zvezi s tem. Potem so omenjene kvalifikacije ki jih je potrebno formalno priznavati. Tudi to bo postal problem kajti že sedaj imamo velike težave pri priznavanju kvalifikacij znotraj držav članic in med državami članicami. Da bi tukaj zadevo pojasnili po celotni Evropi oziroma jo uredili na enoten način po celotni Evropi, to bo zelo težko. Potem so tukaj javno podprti programi za mlade. To je zelo pomembno. Pomembno je, da uh, to imamo in v določenih državah je to že realnost. Potem pa je tukaj model najboljših praks, ki bi si ga lahko pogledali. Kar pa se tiče pogodb za časovno omejeno delo, to je zame zelo pomembna tema. Vesel sem, da se to omenja. Mislim, da mladi pravzaprav ne dobijo prave priložnosti, kajti vedno eh, dobijo samo pogodbo za časovno omejeno delo in potem gredo od ene pogodbe do druge. Komisija pravi, da bi izdelali lahko davčne olajšave za časovno omejene delovne pogodbe, čeprav se ne morem predstavljati, kako gre to skupaj, kajti davčna politika je nekaj, kar je v pristojnosti držav članic. Morda še ena točka, ki se mi zdi, jo zdi pomembno povdariti, namreč upravljanje trgov dela. Pred kratkim sem si ogledal statistiko ki pravi, da pravzaprav v državah samo 50 odstotkov mladih dobi delo preko zavodov za zaposlovanje. Zato mislim, da potrebujemo večje reforme na tem področju, kajti mislim, da bi morali centri za zaposlovanje eh, dosegati mnogo višji odstotek zaposlenosti mladih. Mislim pa, da je to zelo pomembno stališče, pomembno mnenje in da bomo izdelali zelo pomemben dokument. Hvala. Uh, thank you. Uh, Maren Harkin. Eh, hvala lepa, Marian Hakim. Izvolite. Hvala, gospod predsednica. Naj se zahvalim poročevalki za njeno mnenje. In eh, Nadija Harš, naša poročevalka v Senci, mora biti na sestanku drugega odbora, zato bom govorila v njenem imenu. Kar se tiče Nadije, seveda podpira mobilnost eh, mladih in pomen le te rada bi, da bi v četrtem odstavku dali za potrebe za poslovanja. Če tega ne dodamo, potem bomo imeli občitek, da govorimo o mobilnosti kot taki. Moramo opredeliti, da gre za, tudi za, izpo, za poslovanje, ne le za izobraževanje. Ravno tako podpira uh, pobudo EURES, to je eh, pobuda za prvo zaposlitev in delovati je eh, treba, eh, da bi zmanjšali število otrok, ki zapuščajo izobraževanje. V drugem odstavku prejšnji govornik je govoril o omejitvah socialnih pravic, mogoče to je pravno vprašljivo, moramo biti previdni, da mladim ljudem ne bi preprečili, da dobijo prve zaposlitve. In imam še nekaj svojih lastnih pripomb. Strinjam se z tretjim odstavkom, kjer je zapisano, da je eh, med implementacijo treba nadzorovati napredek in ustrezno meriti. Mislim, da je to zelo uh, koristno, če želimo zagotoviti, da se dosežejo glavni cilje strategije Evropa 2020. Vem, kakšno mnenje je postavljeno glede okvira za izboljšanje uh, izobraževanja in usposabljanja. Je pa pomembno, da to povežemo z delovnimi mesti. Ne smemo in ne moremo pri tem pozabiti na makroekonomski položaj, kajti sicer eh, se nam lahko zgodi, da bomo delovali v neke vrste vakumu. Eh, Eh, lahko bi zato verjetno dodali še nek amandma k temu mnenju, da bi se temu izognili. Potem pa glavni eh, pripomba glede desetega odstavka. Res je, da potrebujemo eh, evropski okvir za izobraževanje in za pripravništvo. Eh, mislim, da je tu bistvena dodana vrednost. Najlepše hvala. In eh, zdaj še povzetek. Gospa Steinbrock. Ja, zunächst mal. Najprej hvala lepa za vse vaše prispevke in pa za vaša opozorila. Dejansko je pred nami izgubljena generacija in te ljudi bi sedaj lahko uporabili na trgu dela. V Nemčiji se o tem že kar odkrito govori, kajti te mlade smo dejansko že izgubili. Postavili ste nekaj vprašanj v zvezi z mojim odstavkom 2. Medtem je naš cilj ta, da bi delovne pogoje tako znižali, da bi eh, ljudje zopet vstopili v izobraževanje. Smo, eh, v Nemčiji smo poskušali starejše ljudi vključiti v izobraževanje, pa smo ostali brez uspeha. Zato sem hvaležna mednarodni organizaciji za delo, da tukaj ni povezave. Kar se tiče indikatorjev, strinjam se za gospod Harkin. Potrebujemo konkurenco in pa potrebujemo primerjavo, kajti samo s konkretnimi cilji bomo dosegli napredek. Veliko govorimo, malo pa storimo in tega je bilo predvsej v preteklosti. Priznavanje in kvalifikacije. Veliko potujem in o tej temi je kar veliko govora v Nemčiji. Včeraj sem brala v enem nemškem časopisu, da celo nemška kanclerka je za to, da bi kvalifikacije uh, morali v Evropi priznati najkasneje v 12 mesecih. Če želimo mobilnost v Evropi, potem uh, moramo tukaj postati mnogo boljši. Mislim, da je tudi 12 mesecev predolgo obdobje. To mora iti hitreje. Potem pa še pomen. Uh, organizacij za posredovanje dela. Mislim, da bi morali poskrbeti za mnogo več mladih kot samo za 10 odstotkov. Potem je tu še kolega, ki ima zelo dolg priimek, še daljši, kot ga imam sama. Torej, ta kolega je omenjal odpravo birokracije. Morda bi se lahko o tem pogovorila še kasneje. Torej, kaj konkretno ste menili s tem? Dobro, odpravljanje eh, upravnega bremena. Zanima me, kaj konkretno ste imeli tukaj v mislih. Gospod Bah, v svezi s tem, kar ste povedali vi, mislim, da gre tukaj za številne teme, ki se prepletajo s pristojnostmi odbora za kulturo. Ampak hvala lepa. Lepše hvala, rok za vložitev med maja 11. februar. Eh, preverba 15. marca, sprejetje na odboru 16. marca, sprejetje na kulturi eh, sledi in eh, obravnava na plenarnem zasedanju v maja. Naslednja točka dnevnega reda eh, je Unija inovacij, preoblikovanje Evrope za obdobje po krizi in dajem besedo gospe Esej. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Inovacijska unija je ena od glavnih paradnih konjev Evropske strategije 2020. Cilj je pa seveda zagotoviti dostop do finance za raziskave in razvoj, tako da bi inovativne ideje vključili v proizvode in storitve, ki ustvarjajo delovna mesta in rast. To je vedno zelo pomembno, še posebej pa danes, ko imamo še naprej finančno krizo veliko stvari bi uh, lahko vključili pod to, uh, v ta naslov Unija inovacij, vendar v našem odboru se bomo omejili na zadeve, ki se povezujejo z zaposlovanjem. Uh, inovacije igrajo, igrajo bistveno vlogo pri gospodarskem razvoju. Uh, dobrobiti in pri reševanju eh, socialnih izzivov. Inovacije je treba uporabiti, da bi rešili probleme demografskih sprememb in druge ključne probleme na področju zdravstva in sociale. V tem mnenju sem torej izpostavila pomen pilotnih partnerstev eh, na področju aktivnega in zdravega staranja. Ravno tako tudi predlagam, da izkoristimo prednosti posameznih držav članic, da spodbudijo ta partnerstva hitreje kot mogoče nekatere druge potrebujemo več takih pilotnih partnerstv in eh, pričakujemo od našega odbora, da jih bo spodbudil še nekaj. Socialne inovacije pa lahko tudi postajo postanejo osnovna eh, prioriteta programov Evropskega socialnega sklada. Krepitev eh, inovativnosti je nekaj, kar lahko dosežemo le z vseživljenjskim učenjem in več izobraževanja v vseh starostnih obdobjih še zlasti morajo inovacije v Evropi se osredotočiti na tiste sektorje, ki zagotavljajo največ eh, rasti. Telekomunikacijski sektor, eh, kjer eh, je leta 2009 bilo ustvarjeno skoraj 700 milijard, predstavlja 40 odstotkov rasti produktivnosti v Evropi. Inovacije na tem področju temelijo na Eh, vedno širši uporabi telekomunikacijskih tehnologij v vseh evropskih državah in z eh, podpiranjem teh inovacij bomo državljanom in mladim in srednje velikim podjetjem omogočili vključevanje v te razvojne projekte za nove storitve. In uh, Zadnja stvar, ki bi jo želela izpostaviti, je, da je evropska inovativna strategija nekaj, kar je treba harmonizirati, tako da bo eh, manj zbirokratizirana, da bo bolj osredotočena in da bo dostop do sredstev lažji. Zato potrebujemo evropski raziskovalni prostor in moramo raziskovalcem olajšati eh, prost eh, potovanje iz ene države v drugo brez kakršnih koli ovir. Ravno tako moramo eh, spodbujati um, joint venture, eh, v, uh, ki prinašajo uh, največji, največjo potencijalno rast. V teh sektorjih je to treba izpostavljati in sedaj se seveda uh, veselim vaših mnen na to temo. Najlepša hvala. Eh, Edita Estrela se je prva javila za besedo. Izvolite. Obrigada, gostaria... Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi rada izpostavila pomen te problematike, ko čestitala bi uh, pripravljalki besedila za njen pristop. Inovacije so temelj strategije Evropa 2020 in jo podpirajo. Kot smo slišali, prinašajo ogromni potencial za ustvarjanje novih delovnih mest, istočasno pa lahko pripomorejo v Eh, boju proti demografskim spremembam, eh, neenakosti na področju zdravstvene oskrbe, energetskim primankljajem in podnebnim spremembam. Na ta način eh, lahko ustvarimo več zelenih mest, bolje začnemo ali več začnemo uporabljati obnovljive vire energije in na ta način se približamo inteligentnim, vključujočim in trajnostnim ciljem, ki so v srčiki strategije Evropa 2020. Evropska komisija ocenjuje, da do leta 2020 bomo eh, sposobni ustvariti 3,7 novih, eh, milijona novih delovnih mest in da bomo uspeli ustrezno povečati tudi produktivnost ter posledično eh, BDP za 800 milijard evrov do leta 2025. Dejansko so raziskave in razvoj izredno pomembni za Eh, program Evropa 2020. In če želimo doseči rast, potem potrebujemo še en milijon raziskovalnih delovnih mest, kar lahko dosežemo zato, da se več žensk vključi v ta sektor. Potrebujemo več raziskovalk. Razen tega pa moramo spodbuditi in izboljšati sodelovanje med visokošolskimi inštitucijami in delodajalci, tako da bomo dosegli boljše rezultate in imeli koristi od sinergij. Iz vseh teh razlogov eh, in kljub eh, finančni krizi ter eh, stabilizaciji, je zelo pomembno, eh, da se ne zmanjšujejo proračuni za raziskave in razvoj. Eh, sicer lahko ogrozimo našo skupnost, prihodnost in celo prihodnost evropskega projekta. Tukaj ni nobenih naključij. Nobeno naključje ni, da bo se ta teden Evropski svet ukvarjal ravno z problematiko energetike in inovacij. In izpostavili bodo k pomembnost eh, te teme, ki je izredno aktualna. Eh, skupina se, moja skupina se v bistvu strinja z eh, osplošnim tonom tega mnenja. Bomo položili nekaj dodatnih predlogu sprememb, da bi izboljšali besedilo. Še kdo se želi oglasiti sama? Imam vprašanje glede šestega odstavka. Priporoča se, da je inovacije treba uh, promovirati tudi čezmejne sektorske projekte. Kako si predstavljate, da se bo to odneslo v praksi? Kako naj bi to zgledalo? Bi nam lahko malo uh, bolje razložili, ker ne razumem točno, uh, kako si to predstavljate in kako kako naj bi to delovalo v praksi. Najlepše hvala, hvala za vaše komentarje. Gospa eh, predsednica, inovacije je treba spodbujati z skupnimi eh, projekti, čezmejnimi projekti na področju javnega sektorja. Torej, to ste vprašali. Ja. Eh, to je nekaj, kar omenjam v petem odstavku, namreč, da bi lahko imeli nek skupni raziskovalni prostor v Evropi. In eh, ko gre za javni sektor, eh, ga je treba nekako povezati z tem prostorom. To je eh, moj pomen, ko uporabljam ta izraz čezmejni projekt. Če um, no? kdo, bi si še kdo želel omeniti, amandmaje lahko vložite do 11. februarja, razprava v odboru 15. marca, sprejetje v odboru 16. marca in um, v drugih odborih ITRE 12. aprila ocenjeno na eh, plenarnem zasedanju maja. Sedaj pa gremo naprej. Ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Uh, mislim, da bo na mesto Jean Lambert uh, govorila gospa Nelson. Ja, uh, Jean Lambert nažalost ne more biti z nami danes, ker poroča na odboru za državljanske pravice istočasno. Zaradi tega me je prosila, naj jo domestim. Čisto na kratko bom izpostavila nekaj zadev, potem bom pa uh, poslušala, kaj, bo, kaj boste povedali in ji to posredovala. V prvi vrsti želimo izpostaviti, da kljub naslovu ta razprava se ne dotika jedrske energije in ne gre za to, ali nam je jedrska energija všeč ali ne. Nekateri bi si mogoče želeli izraz eh, jedrsko in glede na to, da je poročevalka iz vrst zelenih. Eh, Ne gre za to, gre za varnost in e, zdravje zaposlenih oziroma na delovnem mestu. Nekaj stvari je treba izpostaviti. Eh, Jean Lambert eh, misli, da je pogodba o delovanju Evropske unije, še zlasti 153. člen, eh, nekaj, kar je boljša pravna eh, podlaga, ko gre za posvetovanje z delavci. Obseg eh, direktive se mora razširiti tako, da se vključi vse delavce, ki imajo stik z eh, jedrskimi eh, odpadki, radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Eh, v, tudi eh, odpadke, ki so se nakopičili, je treba upoštevati pri načrtovanju. Potem imamo stalno izobraževanje in pregled z strani neodvisnih organov. To je bistveno glede na potencijalne nevar, izredno nevarne človekoške napake. Vsi delavci morajo razumeti, kakšni potencijalna tveganja obstajajo, o tem jih je treba ustrezno obvestiti in pomembno je, da vsi izvajalci izv, se držijo uh, strogih izobraževalnih in varnostnih meril. Uh, o, pripravljalka mnenja je v skladu s tem uh, omenila tudi odgovornost za uh, dolgoročne delovne pogoje in še enkrat naj izpostavim, da ne gre za jedrsko energijo. O tem ne bomo razpravljali v odboru za zaposlovanje. Tukaj smo, da zagotovimo, da tisti, ki imajo stike z radioaktivnimi odpadki, so ustrezno eh, zaščiteni in da ta zaščita velja za vse, ki prihajajo v stik z radioaktivnimi odpadki. Yeah, ja, Frau Steinbrück. Frau Steinbrück. Dank. Ähm, ja, nach Hvala lepa. Mislim, da je poročilo uh, gospe Lambert zelo obsežno. Po mojem mnenju pa bi morali vključiti tudi pravne reference. Kar se tiče 31. člena listine eh, temeljnih eh, pravic in pa kar se tiče dokumentov Mednarodne organizacije dela. Po mojem mnenju. Moramo pojasniti tudi področje delovanja, torej za koga naj bi ta direktiva delovala. To moramo nujno razrešiti. Kar se tiče predloga sprememb Žin Lambert, mislim, da bi morali jasneje zabeležiti zaščito. Natačne bi morali opredeliti zaščito eh, delavcev in pa njihovo zdravje. Predlog spremembe 34 je zame poziv k temu, da spremljamo eh, razvoj poklicnih eh, bolezni in pa to, da razširimo eh, tudi pravice do pokojnin v zvezi s tem. Potem je tukaj tema primernega nadzora. Ta nadzor morajo zagotavljati neodvisni organi, to je tema, ki je že omenjena. Po mojem mnenju pa manjkajo še konkretne sankcije pri prekrških. Mislim, da pa smo se dobro strinjali v zvezi s temi eh, temami. Razpravljali smo z osebami, ki so zaposlene na tem področju. Tukaj ni šlo za razpravo jedrska energija, da ali ne. Šlo je za to, kako bi zaščitili ljudi, ki delajo na tem področju, ki pridejo v stik s takšnimi materijali. Hvala lepa. Uh, Najlepše hvala, gospa Majzle. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem gospi Lambert, čeprav je danes ni z nami, ampak eh, jo iz dobri, dobro poznanih razlogov zastopa gospa Kornelisen. Seveda je moja politična skupina kritična eh, do jedrske energije, ampak eh, to sploh ni tema. V svojem mnenju je poročevalka govorila o tem, kako je potrebno zaščititi ljudi, ki pridajo v stik z izrabljenimi gorivi in pa za jedrskimi odpadki. Mislim, da je poročevalka tako, kar se tiče področja delovanja in kar se tiče konkretnih ukrepov, imela prav. Torej, v številnih eh, točkah se strinjam sa poročevalko, imela pa bi samo nekaj pripomb. Delno je zame vprašanje, To, ali nimamo preveč podrobnih predpisov, ki jih morajo države in pa podjetja spoštovati, to je nekaj, kar moramo preveriti. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da lahko stvari tudi preverjamo in da ugotovimo, ali stvari sploh lahko realiziramo ali ne. Ampak ne glede na to, mislim, da je to dobre poročilo, dobro mnenje, kaj ti osvetljuje vidike zaposlenih. Tukaj gre za to, kako bi zaščitili zaposlene na tem področju in pa kaj je treba osvetliti z področja delovne zakonodaje. Hvala. Uh, eh, hvala lepa, gospa Asaj, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Samo eno vprašanje imam. To uh, mnenje se nanaša na varnost pri delu. Uh, Ampak izrabljeno gorivo in radioaktivni odpadki, to je nekaj, kar ni zaželeno uh, pri uh, prostem pretoku blaga. Ali kako naj se to načelo uporabi v tem smislu? Zelo pomembno je, da vemo, kaj o tem meni pripravljalka mnenja in zelo pomembno je, pod kakšnimi pravili se te snovi eh, prenašajo iz ene države v drugo. Uh, Eh, predno dam besedo komisiji, imam sama nekaj pripom, sama mnenja se mi zdi odlično. E, imam nekaj vprašanj glede amadmajev 7 in 20, e, eh, ko gre za zaščito delavcev, ne glede na njihovo dejavnost ali status. Ali tukaj bi prosila za razlago, kako je treba zaščititi oziroma z, za. Um, vključiti, kajti verjetno bodo pravila drugačna eh, za tiste, ki transportirajo te snovi, eh, kot pa za tiste, ki so izpostavljeni tem snovem znotraj proizvodnje. Te bodo verjetno morali biti bolj zaščiteni in jih je treba bolje usposobiti. Torej, malo več razlage glede amadmaja 27. In sedaj, gospod eh, Hildren iz komisije, izvolite. Ja, Good afternoon, uh, good morning. Um, lep pozdrav vsem skupaj. Hvala za napore, ki ste jih vsi uložili za, v to mnenje. Naj vam uh, na kratko za strani komisije podam nekaj razlag glede tega mnenja. V komisiji smo prepričani, da je uh, po, uh, dovolj široka podlaga Eurotom uh, pogodba oziroma sporazum v skladu z 30. Eh, členom tega eh, eh, sporazuma se predvideva zaščita delavcev in javnosti, ko pa govorimo o sekundarni zakonodaji oziroma predpisih, je glavni predpis tukaj eh, tako imenovani osnovni eh, varnostni standardi v skladu z direktivo iz leta 1996. Eh, gre za zaščito ne le delavcev, ampak tudi javnosti, ki je vključena v izobraževanje in tukaj obstajajo omejitve. Ko smo pripravljali to direktivo, smo morali uh, preprečiti podvajanje obstoječe zakonodaje in toliko o osnovnih varnostnih standardih. Potem je tukaj še nekaj, kar gotovo poznate. Imamo direktivo o um, jedrski varnosti, ki je bila sprejeta leta 2009 in isto na uh, osnovi 30. in 31. člena pogodbe Euratom, uh, smo morali zagotoviti simetrijo med tema dvema direktom, uh, direktivama. Torej, Euratom uh, sporazum je prava podne. Uh, pravna podlaga in ne morete pri tem uporabljati dveh različnih zakonodaj obstoj za po, pravno podlago in eh, sporozum Euratom oziroma pogodba ustrezno zaščiti delavce, jih vključuje, eh, ima eh, zahtevane. Eh, varnostne standarde oziroma jih predpisuje. Odprti smo za vse nadaljne razprave na to temo in na tej točki bi se vam samo radi še zahvalili. Najlepše hvala in sedaj še besedo gospe Kornelison, ki bo povzela. Ja, kar nekaj vprašanj eh, je bilo zastavljenih, eh, na katere zna odgovoriti prav gotovo Jean Lambert. Eh, mislim, da bo z veseljem vključila nekatere vaše predloge, sugestije in da bo z komisijo opravila temeljito razpravo o pravni podlagi. Najlepše hvala. S tem smo zaključili dnevni red za danes do povdne, ker poročevalcev za točke po treh še ni, potem predlagam, da točno ob treh eh, začnemo, namesto da bi nadaljevali za to sejo do povdne. Točno ob treh začnemo.